so me obvestili o izvolitvi gospoda Sošnjerča in Gabeliča v Evropski parlament in sicer z 22. marcem in 4. aprilom 2018. Nadomestila eh, bosta gospoda Janoša Korvina Mikeja in gospoda Jensa Nilsona in izrekam jima dobrodošlico po izvolitvi uh, eh, Gianija Pitele in Mateja Salvinija v senat Italijanske republike in gospoda Lorenza Fontane eh, v parlament eh, v Italiji, uh, ugotavljam, da uh, so se sprostili njihovi sedoži v Evropskem parlamentu z 23. marcem 2018. Uh, po odstopu Žana Pola Denanoja.